So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, prosim, sedite se. Dari se že, da bom izgubil ugled. Wir haben heute keine Debatten. Danes nimamo razprav. Tako da predvidevam, da je dnevni red sprejet, tak kot je. Vse jezike imamo na voljo razen estonščine, malteščine in slovaščine. Od 9 do 12.30 imamo tukaj tudi skupino 20 čeških študentov novinarstva na obisku. Drugi trialog, kar se sporočili tiče, gre na poročilo Antonescu je, bo se začel 4. februarja v Strasburu. Tako sedaj pa kar začenjamo s točko 3. Gre za poročilo pas Eichhout, pravzaprav za trialog. Predlagam, da kar vadimo, testiramo, vzamemo glasovalne kartice in elektronsko glasujemo o rezultatu trialoga. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Še vedno lahko glasujete, tako sedaj pa konec glasovanja. Tako, 46 glasov za, 46 glasov za, en proti, tri vzdržani, sprejeto. Čestitke, Bas Eichhout. Nadaljujemo. Naslednje poročilo oko ni. Najprej bomo glasovali v postopku, tudi o tem bi glasovali elektronsko. Glasujemo. Glasujemo o postopku. Torej glasujemo o postopku, to je prvo glasovanje, ki je na glasovanem seznamu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tako sedaj pa glasujemo elektronsko v svežnju o vsebini. Glasujemo elektronsko glasovanje. Ste si glasovali?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 pripombe, ugovore. Najprej glasujemo, je prvega ugovora, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o drugem ugovoru, torej druga resolucija. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Tudi zavrnjeno. In potem imamo vprašanje komisije, da bi skrajšali nadzorno obdobje. Tudi tukaj bi rad, da glasujemo elektronsko glasovanje. Ste si glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Oba ogovora, obe nasprotovani, sta zavrnjeni in je torej predlog o backloadingu sprejet. Sedaj pa točka 7. Poročilo Skirakakis gre za emisije z ladi. Ko boste vsi pripravljeni, bomo začeli. Konsolidiran predlog 1, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 B za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko glasovanje. 115 B. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Konsolidirani predlog 3, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 121 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani sprejeto. 24 za, proti proti. Ni bilo jasno, tako da bomo preverili elektronsko. 24, elektronska preverba, ste si glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog 2, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto. 128 za, proti, vzdržani. Ni bilo jasno. Preverjamo 128 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 za proti, vzdržani, sprejeto. 27 in 129. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 in 23 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Sto enaintrideset za, proti, vzdržani zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani sprejeto. ITRE 112a, 132a, skupaj, za, proti, vzdržani, sprejeto. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Sedaj pa svežen 146, 147, 148, ITRE 14, stran 26 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 149 za. Preverjamo prejšnji svežen 146 do 326 elektronsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 149 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 150 in 327 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 32 za. Proti proti, vzdržani sprejeto, 33 za, proti, vzdržani sprejeto, 151, itre 15 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 34, 152 in itre 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 153 in ITRE 17 za, proti, vzdržani zavrnemo. TRAN 28 in 154 za, proti, vzdržani sprejeto. 35 za, proti, vzdržani sprejeto. 36 za, proti, vzdržani sprejeto. TRAN 29 in 154 za, proti, vzdržani sprejeto kazovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, to je bila črno-zelena koalicija, to moramo pa preveriti, glasujemo. Tran 29. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 155. Za. A ne, se upravičujem, pravi predsednik. Še drugi del. Tran 29. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 155. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 37. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 156 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 158 in 159 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 33a za, proti, vzdržani zavrnjeno. 160, 161, ITR 18 in TRAN 30B. Za. Proti. Vzdržani. Ni jasno. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Ste si glasovali. Konec glasovanja. Za sprejeto, pravi predsednik. Zavrnjeno se popravlja predsednik. 38 za, proti, vzdržani sprejeto, 162 in 187 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Tran 31 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 163 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa prihajamo na 41 na naslednji strani pri meni, za, proti, vzdržani zavrnjeno. Nadaljujemo 178, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani sprejeto. 45 za, proti, vzdržani sprejeto. To 71 in ostali odpadejo, so brez predmetni, ker smo 45 sprejeli, nadaljujemo z torej nadaljujemo. Na strani 12, 192, 194 in 196 ste vsi našli. 192, 194 in 196 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani zavrnjeno. vzdržani, ni bilo jasno, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s svežnjem I330A 209-210 TRAN 42 za proti, vzdržani zavrnjeno. Dvesto dvanajst in tran triinštirideset za, proti, vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog pet za, proti, vzdržani sprejeto. Dvesto petnajst za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, ni bilo jasno, preverjamo elektronsko, 215, ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto, 57 za, proti, vzdržani, sprejeto, tran 44 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno. Trump 45, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 216 in ITRA 31 sta identična za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 217 za proti vzdržani zavrnjeno. 218 za proti vzdržani sprejeto. 219 za proti vzdržani Ni bilo jasno, 219 preverjamo, elektronsko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 220 in ITRE 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58, ne, pravi predsednik, to je brezpredmetno. 59. Ne, moramo glasovati. O 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 221, preverjamo, 58, elektronsko glasovanje, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 221 za proti. Ni bilo jasno. Tudi preverimo elektronsko. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 222 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 223 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 346 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 347, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 225, 226, 227, ITRE 33 in TRAN 48 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 228 za, proti, vzdržani, ni bilo jasno, elektronska preverba, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 229 za. Proti. Ni enostavno, ne vidim dobro. Preverjamo elektronsko, ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 230 itre 34 in tran 49 skupaj za proti vzdržanje. Ni bilo jasno, preverjamo, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Tran 51 za. Proti. Ana Rosbach bo dobila medaljo, ker edina glasuje roke. Torej še enkrat. Tran 51 za. Proti. Vzdržan in sprejeto. Tran 53, naslednja stran, za, proti vzdržani zavrnimo. ITRE 39 za, proti, vzdržani zavrnimo. 241 in TRAN 54 za, proti, vzdržani sprejeto. 66 ne. 242 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 56 za, proti, vzdržani, nihče ni dvigoval rok preverjamo elektronsko. Stran 56, elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 55 za. Ja, pa se nihče ne dviguje rok, Richard Seber. Malo moraš pritisniti, animirati, da bodo glasovali. 245 za. Ne, ta je brezpredmeten. Tran 57. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Tran 58. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Itre 42. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 69. Za. Proti proti, vzdržani sprejeto. 250, ITRE 43 in TRAN 59 in 111. Skupaj. Za. Proti. Vzdržani. Ni bilo jasno. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Ste si glasovali konec glasovanja. Zavrnjeno. Tran 19. Za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 253. Za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. Tran 60. Za. Proti. Proti. Zdržani zavrnjeno. 254 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 255 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 256 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 257 za, proti, vzdržani sprejeto. 70 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, sprejeto. 259 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 260 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 261 za, proti, vzdržani, sprejeto. 262 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 263 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 264 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 265 za, proti, vzdržani sprejeto, 266 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 71 za, proti, vzdržani sprejeto, 267 za, proti, vzdržan je zavrnjeno, 268 za, proti, vzdržani, ni bilo jasno, preverjamo elektronsko glasovanje, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno, 72 za, proti, vzdržani, vzdržani sprejeto. 269, ne, ta je brezpredmeten, 271, za, proti, vzdržani zavrnjeno, 73, za, proti, vzdržani sprejeto, 272, za, proti, vzdržani sprejeto, itra 1, na strani 23 hitra 1 za proti vzdržani zavrnjeno, 2 za proti vzdržani sprejeto, hitre 2 za proti vzdržani sprejeto, 3 za proti vzdržani sprejeto, 4 za proti vzdržani sprejeto, Zdržani sprejeto. Tran 1 za. Proti. Zdržani sprejeto. Tran 2 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 6 za. Proti. Zdržani sprejeto. ITRE 4 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 7 za. Proti. Proti. zdržani spreto. Tran 3 je brezpredmeten. Kompromisni predlog 7 za, proti, zdržani spreto. 9 za, proti, zdržani spreto. 83 za, proti, zdržani spreto. Tran 6 za, proti, zdržani spreto. Vzdržani sprejeto. 85 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Trans 7 za. Proti. Vzdržani zavrneno. Trans 8 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 86 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Ni bilo jasno, preverjamo, 86, elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Sedaj pa tram 12 na naslednji strani za, proti, vzdržani, zavrnemo. 16 za, proti, vzdržani sprejeto, 100 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 17 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 102 in tran 14 za, proti, vzdržani ni bilo jasno, preverjamo, 14, glasujemo elektronsko, ste si glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. Tran 16. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Itre 6. Itre 7. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 84. Za. Proti. Proti vzdržani zavrnjeno, 106 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 105 za, proti, vzdržani zavrnjeno. ITRE 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 107 za, proti, 108 za proti zdržanje zavrneno 109 za proti vzdržanje sprejeto 19 poročevalca za proti vzdržanje sprejeto tako sedaj pa končno glasovanje kot vedno elektronsko najprej prvo končno glasovanje o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 41 za, 7 proti, 9 vzdržanih sprejeto. Tako sedaj pa še o zakonodajni resoluciji. Tudi elektronsko glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 44 za, 6 proti, 5 vzdržanih sprejeto. Čestitke najprej poročevalcu, sedaj pa sprašujem, ali želite začeti s pogajanji o soglasju v prvi obravnavi. Da, želim si mandat, da bi lahko kaj postorili še v tem mandatu. 36 glasov je za to potrebnih, glasujemo. Ste vsi glasovali? Dva kolega še niste glasovala. Konec glasovanja. 44 za, 10 proti, tako da imate mandat. Hvala vsem poročevalcem v Semci. Hvala lepa poročevalcem in čestitke. Uh, tu gre za postopkovno vprašanje verjetno. Gre za zelo pomembno odločitev, ki smo danes prijeli in čestitam pročevalcu imenu SND. Vendar grško predsedstvo mora sedaj opraviti delo in pospešiti postopek. Vemo, da je to zelo pomembno vprašanje za Grčijo in upam, da bo to spodbuda, da bodo. Eh, delali hitreje ne pa počasneje. <laughs> Dobro, sedaj pa gremo v zrak k Petru Lizaju. Začenjamo z glasovanjem na poročilo Peter Lize, najprej elektronsko glasovanje o kompromisnem predlogu 1. Peter Lize, prosim. Če sem prav videl, imamo zavrnili predlog spremembe Basajakota, ki ga zavračam, vendar pa mislim, da moramo o tem najprej glasovati. In predlagam, da glasujete proti. Za kompromis pa, da glasujete za, seveda. Zim. Ja se upravičujem. Samo rumeno sem gledal in takrat vedno postanem živčen, tako da nisem pazil. Prav imate poročevalec. Najprej glasujemo o predlogu spremembe 21. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako, sedaj pa kompromisni predlog 1. Elektronsko glasovanje, prosim. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 33 za, 15 proti, 7 vzdržanih. kompromis CA2, tudi elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 41 za, 13 proti sprejeto. Nadaljujemo. 74 za. Na strani 5. 74 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo s konsolidiranim predlogom 3 za elektronsko glasovanje, CA3. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja na strani 10. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 4. Tudi elektronsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tako so lepo vodne izjave. 22. Za. Proti vzdržani zavrnjeno, ena itre za proti vzdržani zavrnjeno, Holger Kramer 23 za proti vzdržani zavrnjeno, Tran prerusujem ena za proti vzdržani zavrnjeno, dve za proti vzdržani sprejeto, 25 in 2 skupaj za proti vzdržani zavrnjeno. Holger Kramer 27 za proti vzdržani zavrnjeno. 26 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 6. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Glasovali. Konec glasovanja. 52 za, 4 proti, sprejeto. 1 za, proti, zdržani sprejeto. 29 za, proti, zdržani zavrnjeno. 30, 31, 32 in 3 za, proti vzdržani zavrnjeno, 4 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 34 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 3 za, proti, vzdržani sprejeto, 35 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 33 za, proti, vzdržani zavrnjeno, aha, ta je bil brezpredmeten, mi pravijo, ni bilo potrebno glasovati. Kompromisni predlog 5, elektronsko glasovanje. Glasujemo, ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 42, 7 za, proti vzdržani sprejeto, 36 in 37, 38, 8 in 4 skupaj za proti, zdržani, zavrnjeno. 39, 40. Je pa la traduction vers le polonais. Ni prevoda v polščino. Die polnische Übersetzung fehlt. Vorhin, ne? Polskega tolmačenja ni. Ja, jetzt ist sie wieder da. Tako, sedaj je spet vse lepo in prav. So, 39, 40. 39, 40, 41, 42 in 5. Itre. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44, 45, 46, 9 in 6. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 47, 10 in 7 itre za, proti, vzdržani zavrnjeno, 6 za, proti, vzdržani sprejeto, 49 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Tako, sedaj pa prvo elektronsko končno glasovanje. Glasujemo, ste si glasovali. Konec glasovanja. sprejeto 40 za, 8 proti, 6 vzdržanih. Drugo glasovanje elektronsko o zakonodajnem predlogu za zakonodajnem predlogu resolucije. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Tudi sprejeto. Tako, sedaj pa smo na koncu glasovanja pri tem poročilu razen če bi poročevalec želel dobiti mandat. Chris Davis želi mandat, prosim. Chairman, we know that the, the stop... Vemo, da ta postopek nam, torej, od nas nalaga določene časovne omejitve, zato bi Eh, potrebovali mandat, vendar pravkar smo zavrnili mnenje dveh odborov in če bi pravila delovala prav, potem bi parlament kot celota se moral glede tega uh, odločiti. Mislim, da moramo podpreti Petra Lizeja, vendar mi sam postopek ni všeč, ker se mi zdi nedemokratičen. Da moramo poslovnik spremeniti. Če bi se torej obrnili na kolega Dafa s tem vprašanjem in na kolegice in kolege iz odbora AFKO. Sedaj pa dobi besedo poročevalec, prosim. Hvala lepa. Res je. Smo v težavnih razmerah. Ne moremo iti na plenarno zasedanje, kajti tvegamo, da sploh ne bo prišlo do spremembe zakonodaje in tudi tisti, ki niso resnično zadovoljni s tem rezultatom, si mislim, da ne želijo, da bi bila uveljavljena prvotna zakonodaja, ki bi potem imeli vključene vse medcenijske lete. Imamo nekaj elementov odbora TRAN, ki smo jih prevzeli, ni pa bilo mandata za poročevalca groša, kar se tiče kompromisa pri vprašanju kompromisnega priloga 1. Tega nismo zajeli, poročevalec strana pa bo pri trialogu na vzoč in pravil sedaj ne moremo spremeniti. Prosim vse, da podprete mandat, kajti sicer ne bomo imeli možnosti pred aprilom dokončati zakonodaje in to pomeni, da bomo imeli maksimalno rešitev, ki je bila zavrnjena, vas iCode je predlagal to rešitev, da bi imeli v celoti prejšnjo zakonodajo. Tega si večina odbora ne želi, čeprav si nismo 100 odstotno enotni, kakšen bi naj bil kompromis resnično pa menim, da moramo biti odgovorni, da bi dosegli kompromis in zato prosim tudi tiste, ki niso stotno zadovoljni, da podprejo mandat. To bo še vedno bolje kot pa radikalna rešitev, če ne bomo sploh podelili mandata. Torej prosim za podporo mandatu. Prav, poročevalec prosi za pogajalski mandat. O tem bomo sedaj elektronsko glasovali. Glasujemo haben alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 49 ja. 49 za, 6 proti. En glas vzdržan. Peter Liese. Petru Liese želim kot poročevalcu veliko uspeha, ker ga bo ker bo to potreboval in hvala vsem kolegom za osredotočeno delo. Gremo naprej. Točka 9. Pavel Pok je poročevalec. haben alle ihre Abstimmlisten vorliegen? Imate vsi pred sabo glasovalne sezname, potem lahko začnemo. 106 za, proti, vzdržani sprejeto. 107, 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. 109 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sumen Angelom. Sprejeto. 110 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 111 odpade. Gremo naprej. Konsolidirano predlog 5 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Inta 9 za proti, vzdržani zavrnjeno. 113 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani sprejeto. 114 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, ni jasno, bomo elektronsko preverili. Drugi del 114. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? SND? Moramo, moramo, en glas preveč, bomo ponovili glasovanje. Drugi del 114. Elektronsko preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Petnajst za. Proti? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Petnajst. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Inta deset. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 116 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 117 za proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imamo novega kolega v prvi vrsti ali kako? normalerweise sind die plätze nur für kollegen vorenthalten und es kann sie nicht. običajno bi naj tukaj sedeli samo poslanci naj ne bi sedeli tu poljubni ljudje. sto devetnajst za proti vzdržan je sprejeto konsolidirano besedilo šest za proti vzdržan je sprejeto. sto sedemindvajset za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 proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, ni jasno, bomo preverili. 139 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 140 za proti, vzdržani zavrnjeno. Peš 7 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 17 in 19 skupaj za, proti, vzdržani sprejeto. Osemnajst za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani svetu. 142 za, proti, vzdržani ni jasno, bom preverili, 142 elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. In ta 13 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 143. O tem ne glasujem, gremo naprej 144 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Inter 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 146 za, proti, vzdržani sprejeto. Peš 9 za, proti, vzdržanje sprejeto. 147 za, proti, vzdržanje zavrneno. 148 za, proti, vzdržanje ni jasno. 148 elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? 148. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto. 153 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani sprejeto. 155, 156 in 157 in 117 11. Vse skupaj za. Proti. Vzdržani sprijeto. 160 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Konsolidiran predlog 2 za. Proti. Vzdržani sprijeto. Kompromis 8 za. Proti vzdržanje sprejeto. 22 za proti. Vzdržanje sprejeto. Kompromis 3 za proti. Vzdržanje sprejeto. 28 pri mejne strani 7 za proti. Vzdržanje sprejeto. Konsolidiran predlog 4 za, proti, vzračanje sprejeto. Na strani 9 je to pri meni za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 219 za, proti. Zadržani sprejeto 220, 225 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 221 za, proti, vzdržani sprejeto. 224 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Gremo naprej. Bomo, oziroma bomo preverili 224. Glasujemo. Ste, ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 240 za. Proti. Zdržanje zavrnjeno. 240 za oziroma 40 za, proti, vzdržanje se sprejeto. Sprejeto. 237 za, proti, vzdržanje se sprejeto. 238 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 239 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 240 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani sprejeto, 244, 247, 249 za, proti, vzdržani, ni jasno, bomo preverili, ste vsi glasovali. Konec glasovanja, sprejeto. Gremo naprej. 246 za, proti, vzdržani. Še enkrat, 260, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 248 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 250 odpade. 252 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 42 za, proti, vzdržanje sprejeto, 253 za, proti, vzdržanje sprejeto, 254 za, proti, vzdržanje sprejeto, 255 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 43 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. In ta 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 257 za, proti, vzdržani, sprejeto. 258 za, proti, vzdržani, sprejeto. 259 za, proti, vzdržani, sprejeto. 260 za, proti, vzdržani sprejeto, 261 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 262 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 264 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In ta 21 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 265 za, proti, vzdržani sprejeto. 266 za, proti, vzdržani sprejeto. 268 za, proti, vzdržani sprejeto. 269 za, proti, vzdržani sprejeto. 270 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 271, 272 skupaj za, proti, zadržanje, zavrnjeno. 273 za, proti, vzdržanje, sprijeto. 274 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržanje, sprijeto. 278 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 279 za, proti, vzdržani zavrnjeno in ta 23 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 280 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 281 za, proti, vzdržani sprejeto, 282 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 282 za, proti, vzdržani sprejeto, 283 za, proti vzdržani sprejeto, konsolidiran predlog 7 za, proti vzdržani sprejeto, 281 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjen, 293 za, proti vzdržani zavrnjeno, 517 za, proti vzdržani zavrnjeno, 294 za, proti vzdržanje sprejeto in 324 za, proti vzdržanje sprejeto, 295 za, proti vzdržanje sprejeto, 518 za, proti vzdržanje sprejeto, 296 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 297 za, oziroma bomo preverili 296. Preverjam elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Dobro, smo preverili. 47, 48, 49, 50, 51 skupaj za, proti, vzdržani sprijeto, 298 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 52 za proti vzdržanje sprejeto. 306 za proti vzdržanje sprejeto. Konsolidiran predlog 9 za proti vzdržanje sprejeto. 56 eh, za proti vzdržanje sprejeto. 308 za proti vzdržanje sprejeto. 319 za proti vzdržanje sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 320 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tristo štiriindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Tristo šestindvajset za proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj so 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 328 za odpade, 329 tudi. Gremo naprej v vodne izjave 57 za, proti, vzdržani. Ni jasno, bomo preverili 57 elektronsko. Glasujemo.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 sprijeto. 63 za, proti vzdržanje zavrnjeno. In ta ena za, proti vzdržanje zavrnjeno. 64 za, proti vzdržanje sprijeto. 68 na naslednji strani za, proti vzdržanje zavrnjeno vzdržanje zavrnjeno, tri za, proti, vzdržanje sprejeto in ta tri za, proti, vzdržanje sprejeto, 69 za, proti, vzdržanje sprejeto, peš dve za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 71 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ali je to požarni alarm? Dobro, gremo naprej 4 za, proti, vzdržani, sprejeto peš 3 za, proti, vzdržanje, sprejeto. In ta pet. Za, proti, vzdržani. Ni jasno. Še enkrat. In ta pet. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. P4 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 105 za, proti, vzdržani zavrnjeno in ta 8 za, proti, vzdržani zavrnjeno in 5 za, proti, vzdržani sprijeto. To je bil tudi hkrati predlog. In ta šest, gremo naprej, 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, šest za, proti, vzdržani, sprejeto, 81 za, proti, vzdržani, sprejeto, 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, in ta sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 83 za, proti, proti vzdržani sprejeto, 84 za proti vzdržani sprejeto, 7 za proti vzdržani sprejeto, 86 za proti vzdržani zavrnjeno, 88 za proti vzdržani sprejeto, 91 za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto 92 za, proti vzdržani sprejeto 9 za, proti vzdržani sprejeto 93 za, proti vzdržani zavrnjeno 10 za, proti vzdržani sprejeto 94 za, proti vzdržani zavrnjeno 10 za. Bomo preverili 94 elektronsko. Dobro. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. 96 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 97 za proti vzdržanje. Zavrnjeno 98 za proti vzdržanje sprejeto. 101 za proti vzdržanje sprejeto. 102 za proti vzdržanje sprejeto. To odpade, to tudi odpade. In sedaj imamo še končno razvoz glasovanja. Glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. 50, ja. 50 za, en glas proti, pet vzdržanih. Tako, sedaj pa še drugo elektronsko končno glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 49 za, 4 proti, 3 vzdržani. Sedaj pa sprašujem poročevalca. Želite mandat? Da, želim si mandat za začetek pogajanj svetom. Prav tako pa bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje. Hvala lepa. Ja, Prav, torej glasujemo tudi o podelitvi mandata. 36 glasov za potrebujemo. Kot vedno glasujemo elektronsko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 46 za, 7 proti, 1 zdržan. Čestitke. Pavel Poc. Čestitke. Dobro upravljeno. So, jetzt geht's weiter lahko nadaljujemo. Glasujemo o deseti točki. 3 in 4 v svežnju. Proti. Dobro, potem nadaljujemo v svežnju 2 eh, do 10 za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Na to v svežnju 11 do 13 za, proti Vzdržani ena, ja, proti vzdržani sprejeto. In na to elektronsko glasovanje. Glasovanje se začenja. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Sprejeto. Drugo elektronsko glasovanje. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Dobro, glasovanje je končano. Na tom je bilo rečeno, eh, da bi želel poročevalec eh, tudi um, eh, mandat za pogajanje z svetom, torej glasujemo glede mandata. Ste vsi glasovali? Dobro, glasovanje je končano. In s tem smo tudi to uredili. Hvala lepa za konstruktivno skupno delo. Dann geht es zum na to nadaljujemo z točko 11. To je poročevalka gospa Antonescu in tu začenjamo z številko 4 sprejeto, 33 za, proti. Kdo se vzdrži, e, ni jasno, bomo elektronsko preverili. 33. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. 5 za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 34 za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. 35 za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. 36 za, proti, To se vzdrži sprejeto, 37 za, proti, to se vzdrži zavrnjeno, 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 6 za, proti, to se vzdrži sprejeto, 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 39 za, proti, vzdržani, sprejeto, 39 za, proti, Vzdržani zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržani sprejeto, 40 za, proti, vzdržani sprejeto, 41 za, proti, vzdržani sprejeto, 42 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 9 za, proti, vzdržani sprejeto, 10 za, proti proti, vzdržani sprejeto, 43 za, proti, vzdržani. Mi lahko kdo pove rezultat? Bomo, bomo elektronsko glasovali. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja? Dobro, sprejeto na to 44, 46, 47 v svežnju in 49 se pravičuje. Ja, za, proti, prejeto, 11, zavrnjeno, 45 za, proti, vzdržani sprejeto, 12 za, proti, vzdržani sprejeto, 48 za proti, vzdržani sprejeto, 50 za, proti, vzdržani sprejeto, 51 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 52 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 53 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 15 za, proti, vzdržani sprejeto. 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 17 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 18 za, proti, zavrnjeni, um, <laughs> vzdržani zavrnjeno. 19 za proti, vzdržani sprejeto, 20 eh, pade, 21 za. Torej 19 smo sprejeli. Ja, dobro, se pravi, moramo glasovati o 20. amandmaju. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. 23 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 24 eh, za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 25 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 26 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 27 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 28 za. Proti proti, vzdržani, sprejeto, ena za, proti, vzdržani, sprejeto, dva za, proti, vzdržani, sprejeto, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto, 30 za, proti, vzdržani, sprejeto, 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 31 za, proti, vzdržani, sprejeto, 32 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo končno glasovali elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 50 za, eh, nihče proti, en vzdržan. Čestitke poročevalcu. Nadaljujemo. Točka 12. Gre za mnenje Bogoslava Sonika. 16 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 17 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 18-19 skupaj za, proti, vzdržani zavrnjeno. 4 za, proti proti, vzdržani sprejeto, 5 za, 5, 6, 7 skupaj za, ne. Aha, kaj moramo zdaj glasovati? Aha, vsi so združljivi in z, jih ne bomo vzeli skupaj glasovali, bomo posamezno. 5 za, proti, vzdržani zavrnjeno 6, za, proti, vzdržani sprejeto 7, za, proti, vzdržani sprejeto, 1 je brezpredmeten, 8 za, proti, vzdržani sprejeto 9, za, proti, vzdržani zavrnjeno 10, za, proti, vzdržani zavrnjeno 11, za, proti, proti vzdržani sprejeto, 2 za, proti vzdržani sprejeto, 12 za, proti vzdržani zavrnjeno, 13 za, proti vzdržani zavrnjeno, 14 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa elektronsko glasovanje, končno glasovanje, glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 47 za, nihče proti, tri vzdržani. Čestitke, gospod Sonik. Tako, sedaj pa naslednje glasovanje, naslednja točka, 13. 49 strani še. Lahko pa smo tudi hitrejši. 75, 76, 78 in 80 lahko združimo. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Še en glas manjka konec glasovanja. 46 za, 4 proti. In tako smo vse skupaj zavrnili. Sedaj pa še končno glasovanje o tem mnenju. Prosim za elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 49 za, nihče proti, nihče vzdržan. Soglasno sprejeto. Tako da smo izrazili kar največjo mero nezadovoljstva odbora s tem predlogom. Tako, končali smo s točkami na dnevnem redu. Naslednja seja bo 12. februarja od 9. do 12.30 in od 15. do 18.30 in 13. februarja od 9. do 12.30 in popovdne od 15. do 18.30. Peter Liza. Bomo sedaj imeli sestanek koordinatorjev. Da, potem prosim tiste, ki niste koordinatorji, da odidete iz dvorane. Mi pa bomo takoj lahko začeli sestankom koordinatorjev.